Gospod Marijo, eh, Bog Ječ prosi za obrambo njegove imunitete pred Milanskim sodiščem. To prošnjo smo prošili pristojnemu eh, odboru.